Uh, Pozdravljeni na skupnem sestanku med eh, odborom za ekonomske in monetarne zadeve in odborom za zaposlovanje in socialne zadeve. Sedaj bomo imeli izmenjavo mnen glede priporočil za posamezne države. Povabili smo gospoda Dombrovskisa, podpredsednica, podpredsednika komisije, ki je zadolžen za evro in socialni dialog, gospod Tyson, komisarko za zaposlovanje socialne zadeve, veščine in mobilnost delavcev, ter gospoda Pjera Moskovisija, komisarja za gospodarske in monetarne zadeve, ter carino in eh, davčne zadeve. Predsedovala bom eh, jaz skupaj z predsednikom odbora Ikon. Za začetek bom dala besedo gospodu Dombrovskisu. Lahko pripravite kratek uvod, na voljo imate približno 6 ali 7 minut. Tako bomo imeli še dovolj časa za vprašanje. Izvolite, gospod Dombrovskis. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovani člani Evropskega parlamenta. Za začetek bi se vam rad zahvalil, da ste me povabili na to sejo za izmenjavo mnen o evropskem semestru in specifično o priporočilih za posamezne države. Preden se posvetim tej temi priporočil za posamezne države, bi rad omenil nekaj stvari. Ta razprava danes poteka samo en dan pred eh, objavo poročila petih predsednikov glede dokončanja Evropske monetarne unije. Prav zato bi rad omenil nekaj podrobnosti iz tega poročila, ki prav tako govori o vprašanjih, ki so povezane z evropskim semestrom in usklajevanjem letega. Poročilo je ambiciozno, ampak tudi pragmatično, namreč želi ukrepiti gospodarstvo in monetarno unijo. Temeli na trdnem delu in na pogodbi o delovanju Evropske unije. Razume, da se moramo tukaj uh, uskladiti naše aspekte unije, tako gospodarsko, politično, monetarno, kot tudi druge. Priporočila za posamezne države so samo del tega, da bi dokončali EMO. Prav zato bi rad povedal, zakaj. Če želimo dokončati Evropsko monetarno unijo, moramo okrepiti socialno kohezijo in eh, zagotoviti več konvergence. Med eh, javnimi in zasebnimi kanali potrebujemo več razdelitev tveganja, tako na kapitalskih trgih, kot tudi kar se tiče makroekonomske finančne stabilnosti v Evropski uniji. Potrebujemo boljšo konvergenco, ta pa mora temeljiti na deljenju pristojnosti. Kratkoročno je naša prioriteta, da odgovorimo na te trenutne gospodarske izzive, seveda v okviru trenutnih pogodb. To pomeni, da moramo zagotoviti več delovnih mest za strukturnimi reformami, promovirati moramo naložbe in eh, krepiti fiskalno odgovornost. Našo Evropsko monetarno unijo moramo poglobiti z dejanji. Eden izmed glavnih postopkov tukaj je Evropski semester. Prav zato se veselim razprave v naslednjih tednih in mesecih o tej temi. Naj se torej sedaj posvetim današnji temi. Zahvalil bi se predsednikom in članom parlamenta, da so nam dali možnost, da nagovorimo skupni odbor, kar se tiče Evropski semester 2015, še posebej eh, priporočila za posamezne države. Gre za prvo različico priporočil za posamezne države pod novim kolegijem, pa tudi v okviru novega mandata parlamenta. Kot smo že povedali v, in kot je bilo zapisano v letnem poročilu o rasti, ki sem ga predstavil leta decembra 2014, je glavni namen komisije, da ukrepimo um, odgovornost in uh, izvedemo strukturne reforme. Prvi element tega novega okrepljenega pristopa je naslednji. Priporočila za posamezne države so objavljena v eh, februarju in vključujejo različna gospodarska priporočila, pa tudi druga poročila. Komisija bolj zgodaj pripravi analizo in zato imajo države možnost za boljši dialog, tako na dvostranski kot tudi na večstranski ravni, za različne deležnike poleg eh, nacionalnih vlad. Želimo si bolj večjo vključenost socialnih partnerjev in nacionalnih parlamentov. V tem kontekstu sem obiskal kar nekaj držav, s katerimi smo se pogovarjali o analizi komisije. Pogovarjal sem se s socialnimi partnerji in nacionalnimi eh, vladami. S pomočjo Marjan, Pierja in drugih komisarjev smo spostavili takšen dialog skoraj v vseh državah članicah sprejem je bil več ali manj pozitiven in dober. Kljub temu, da pa je seveda prihajalo do določenih razlikovanj pri naših mnenjih glede določenih elementov. Naj povdarim, da je to drugi element usklajevanja, ki je razviden iz našega svežnja, namreč želimo bolj osredotočena priporočila. Letošnja priporočila se nanašajo samo na ključne prioritetne vprašanja glede eh, gospodarske politike, ki zahtevajo nujne ukrepe. Priporočila za 2015 odražajo določene razlike pri gospodarskih ukrepih. Za Bolgarijo, Hrvaško, Francijo, Italijo in Portugalsko smo videli, da so poročila bolj vključujoča in specifična ter prikazujejo predvsem najbolj nujne ukrepe. Priporočila se osredotočajo na elemente, kjer lahko dosežemo napredek v 12 do 18 mesecih. Poleg tega smo izpostavili tudi projekte, kjer se lahko nanašamo na druge države, naprimer. To je pripeljalo do znižanja števila priporočil za eno tretjino približno. To pomeni, če na določenem področju ni priporočil, to še ne pomeni, da države ne smejo nadaljevati z izvajanjem teh projektov. Seveda jih bomo mi še vedno nadzorovali in videli, kakšen je napredek na teh področjih. Priporočila za posamezne države za leto 2015 so usmerjene na prioritetna vprašanja, ki so v skladu z letnim eh, pregledom rasti. Želimo torej spodbuditi produktivnost in gospodarsko rast na tak način, da bi odstranili ovire za produktivnost in privabili več naložb za Evropo. Strukturne reforme, storitve in podobno so naša ključne ključka za povečano konkurenčnost, poleg tega pa potrebujemo še fiskalno politiko za dolgoročno trajnost. Tukaj moramo upoštevati tudi fiskalne izzive, s katerimi se srečujejo posamezne države članice. Spremembe pri eh, javnih financah posameznih držav morajo biti bolj spodbudne. Marjam in Prijer bosta govorila več o tem. Glede na to, da sem podpredsednik, ki je odgovoren za evro in socialni dialog, bi rad eh, predvsem spregovoril o priporočilih za evrsko območje. Namreč eh, okrepiti moramo upravljanje emu. Poleg tega potrebujemo več sodelovanja, tako da bomo bolje odrazili našo soodvisnost. Torej, če zaključim. Komisija želi imeti vključujoč pristop, kar zadeva gospodarske in socialne zadeve. In Evropski semester je dobro orodje za to. Veseli smo, da oba odbora dobro sodelujeta v parlamentu in pripravljeni smo za nadaljne sodelovanje z vami. Upam, da vam je na, naš novi pristop uspel in da bo z njim uspele tudi nove reforme. Gotovo pa bo tudi Evropski parlament tukaj igral pomembno vlogo. Hvala. Hvala, gospod Dombrovski. Sedaj pa dajem besedo gospe Tyson, komisarki za zaposlovanje, socialne zadeve, veščine in mobilnost delavcev. Izvolite. 5 do 6 minut. Če, eh, Dear chairpersons, uh... Najlepša hvala, spoštovana predsedujoča, spoštovani člani. Naj se osredotočim na priporočila glede zaposlovanja in socialne zadeve. Te so ključen del usklajenega evropskega semestra. Kot veste, je stopnja brezposelnosti v Evropski uniji nižja. Sedaj imamo 9,7 uh, odstotkov, to je najnižja stopnja od septembra 2011. V evrskem območju je uh, sicer brezposelnost še vedno višja, 11,1 odstotka, ampak tudi tukaj se brezposelnost niža. Poleg tega pa je sicer še vedno precej izzivov pred nami, kot verjetno veste. 23,5 evropejcev je brez službe, 4,7 milijona teh ljudi pa je tudi mladih brezposelnostih brezposelnih. Prav zato imajo veliko težav. V tem trenutku si lahko ogledamo te izzive in mislim, da smo lahko zanesli, zanesljivi in imamo zaupanje v to, da bo Evropa te težave rešila. Ampak to še ne pomeni, da se lahko usedemo in spočijemo. Ne, nadaljevati moramo z izboljšavami in reformami našega socialnega sistema in trga dela. Zakaj? Zato, da v prihodnosti nihče ne bo brez službe. Priprave za zaposlovanje in socialne zateve se zato osredotočajo na ključne reforme trga dela in na reintegracijo prav tistih, ki jih je kriza najbolj prizadela. Najbolj ključni izziv je seveda dolgoročna brezposobnost in brezposobnost mladih. Jamstvo za mlade že kaže prve rezultate. Kar 520 tisoč ljudi je leta 2014 našlo novo zaposlitev torej med marcem 2014 in marcem 2015. Ampak še vedno eden od petih mladih je brezposeln in kar skoraj polovica od teh 23 milijonov brezposelnih je dolgoročnih brezposelnih. Prav zato potrebujemo aktivno politiko za zaposlovanje in učinkovite eh, službe za zaposlovanje, ki morajo dobro sodelovati. Nasplošno se osredotočamo na to, da bi izboljšali sodelovanje ranljivih skupin na trgu dela, predvsem žensk, migrantov in delavcev z migranskim ozadjem. Izboljšanje izobrazbe in veščin je tukaj ključnega pomena. To je eden izmed ključnih eh, razlogov za zaposlovanje. Ključne reforme, ki jih tukaj potrebujemo, so preprečevanje tega, da ljudje zapustujejo šolanje, vse življensko šolanje in izobraževanje ter izobraževanje za ranljive skupine in reforme visokega šolstva. Tukaj moramo upoštevati produktivnost in uh, uskladiti konkurenčnost in ustvarjanje novih delovnih mest ter vse večjo, uh, vse večjo ponudbo tukaj moramo doseči boljše rezultate. V nasprotju z temi, eh, z izobraževanjem, pa imamo tukaj vse večjo revščino in stopnjo revščine, ki se viša. Predvsem zaradi vse večje revščine v državah evra, ki jih je najbolj prizadela kriza. Letošnje priporočila se osredotočajo na zniževanje revščine in izključenosti iz družbe. Želimo zapolniti vrzeli, aktivirati brezposelne in tako naprej. Tukaj imamo tudi osredotočenje na eh, prispevke za otroke, otroške dodatke in za eh, predšolsko vzgojo. To je pomembno za vključevanje v družbo, še predvsem v državah, kjer imajo veliko eh, populacijo Romov. Poleg tega želimo spodbujati tako primernost izobraževanja, kot tudi um, trajnostno vlogo tega. Omogočiti želimo zgodnje upokojevanje, ki naj bo povezano z pričakovano življenjsko dobo. Poleg tega želimo uskladiti starost pri upokojitvi za moške in ženske. Pa še nekaj glede zdravstvenih storitev nismo še ugotovili, kako se soočiti z izzivom vse večjih izdatkov za zdravstveno varstvo, ampak kot veste, moramo zagotoviti, da imajo vsi dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe, ne samo bogati. Ključno sporočilo priporočil je torej, da moramo biti stroškovno učinkoviti in racionalizirati vse naše ukrepe, tako da bodo kar najbolj stroškovno učinkoviti. Torej, če zaključim, Mislim, da je sedaj pravi čas, da dosežemo eh, strukturne reforme, ki so ključne za Evropo. Pogledati moramo naprej od trenutne krize in eh, izobraževati ljudi, ki bodo imeli visoke, dobre veščine, tako da bomo postali bolj konkurenčni na globalni ravni. Istočasno pa moramo okrepiti tudi evropsko socialno dimenzijo in naš socialni model. Komisija verjame, da bomo s tem novim usklajenim pristopom in z bolj prioritiziranimi ukrepi uspeli zagotoviti, kar smo obljubili. Sedaj pa morajo tudi države članice zagotoviti, da bodo te ukrepe izvajale. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Moskovici komisar za gospodarske in finančne zadeve. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod predsednik, članice in člani Evropskega parlamenta, prijateljice in prijatelji. Priporočila za letošnje leto pokrivajo srednje prednostne naloge socialnega in gospodarskega področja. Te prednostne naloge zahtevajo pozornost držav članic v naslednjih 12 do 18 mesecih. Več prednostnih področji obstaja. Prvo priporočilo se nanaša na odpravo nepravilnosti v finančnem sektorju. Ugotovili smo tudi, kje se nahajajo vire pri naložbah, zato predlagamo, da se izboljša predvsem ozračje za naložbe. Potem so tu še trgi proizvodov in storitev, potem reforme v upravah, še posebej v državah, kjer so večje težave. Polovica držav bo morala še dodatno izvajati reforme v pokojninskih sistemih, upoštevati bomo morali tudi posebne značilnosti vseh na področju davkov. Skoraj vse države, razen devet, Danska, Finska, Estonija, Malta, Nizozemska, Romunija, Švedska, Slovaška, Slovenija, ustrezajo, ostale bodo morale sprejeti dodatne ukrepe, zmanjšati delovno davčno obremenitev. 7 plus oziroma 9 plus 17, to je 26 držav o dveh državah, ki sta še v programu, seveda ne bom govoril. Potem je tu še fiskalno upravljanje v vseh državah, razen v sedmih, Švedski, Luksemburgu, Nemčiji, Nizozemske, Slovaškem. Te države izpolnjujejo pakt o rasti in stabilnosti. Za njih nismo izdali proračunskih priporočil. Grčija in Cipr, naj še enkrat ponovim, sta v ločeni kategoriji držav, ker sta pod programom. Na proračunskem področju je treba seveda zagotoviti predvsem dosledno spoštovanje pakta o rasti in stabilnosti. Če se lotim še proračunske politike nekoliko bolj, nekoliko bolj podrobno. Proračunski profil v Evropi se izboljšuje. Večina držav je zmanjšala primankljaj. V letu 2014 je bil globalni primankljaj vlad v Uniji padel za tri odstotke od leta 2008, primankljaj v evroobmočju se je zmanjšal za 2,4 odstotka, tako da se bo ta težnja nadaljevala tudi v letošnjem letu in v naslednjih letih. Tudi v letošnjem letu se bo to razmerje med primankljajem in PDP-jem zmanjšal. Pomembno je, da se izpolnijo cilji z področja primankljaja, polovica državne kje. bo nekoliko zaobšla te obveznosti iz pakta o rasti in stabilnosti v letošnjem letu. Večina držav ni obravnavana kot države, ki ne izpolnjujejo pakta za leto 2016. 11 držav bo moralo sprejeti preventivne ukrepe, kajti obstaja večje tveganje za njih. Obstajajo pa tudi nekatere države, kjer tudi z korektivnimi ukrepi verjetno ne bodo uspele izpolniti zahtev. Francija, Mačarska, Portugalska so te države. Pomembno je, da države skoristijo trenutno obdobje, torej nizke obrestne mere. Ugoden veter imamo trenutno, zato lahko te države nadaljujejo svojo politiko zmanjševanja primankljaja in dolga. O Hrvaški sem pregovoril, ne o Mačarski, se opravičujem. V francoščini so kratice nekoliko drugačne kot v angliščini. Obstajajo tudi druge države, kjer je več proračunskega manevrskega prostora. Ta prostor bodo lahko uporabile za spodbujanje naložb, to velja predvsem za Nemčijo. Vse države pa bodo morale ohranjati proračunsko stabilnost. Če se dotaknem še korakov, ki jih predlagamo, Malta, Poljska, ti naj bi zaključili s postopkom prekomernega primankljaja. Malta bo imela primankljaj nižji od 3 odstotkov BDP-ja, slej pa prej. Polska vlada je sprejela kompleksne ukrepe, tudi glede reforme pokojninskega sistema. Polska sedaj je pod 3 odstotki, tako da smo podali enak predlog tudi za to državo. Reforma iz leta 1999 ni bila primerna. Združeno kraljestvo ni popravilo primankljaja do predlaganega roka sveta. Gre za staro priporočilo, ki smo ga naložili Združenemu kraljestvu. Do leta 2016 oziroma 2017 morajo izpolniti zahteve. Pri Finski smo 13. maja objavili poročilo zaradi kršenja pravil in pogojev z področja dolga. Nove informacije smo sicer dobili na voljo od takrat, nova vlada je sprejela tudi seznam konsolidacijskih ukrepov za leto 2016 oziroma za obdobje 2016 do 2019. Sprejeli so tudi strukturne reforme. Komisija sedaj ne bo predlagala novih ukrepov v zvezi z postopkom zaradi prekomernega primankljaja. Smo v dialogu z vlado. Naš namen pa je, da dobimo verodostojne odgovore. Francija, če se vrnem nazaj v svoj materni jezik. 18. junija je bilo objavljeno poročilo v zvezi z izpolnjevanjem zahtev sveta, komisija pripravlja svoje mnenje. S kolegom bova verjetno lahko rekla, da gredo zadeva v pravo smer, čeprav nas čaka še nekaj dela. Se pravi, zadeve bo treba tudi konkretno uveljaviti. Grede postopka zaradi prekomernega primankljaja. Nekatere reforme so preveč ambiciozne, zato nismo predlagali dodatnih sprožitev postopkov zaradi primankljaja. Mi želimo spodbuditi rastjo ohraniti. Trenutno okrevanje želimo čim dlje ohraniti. Nekatere države bodo seveda morale vložiti dodaten trud, da odpravijo ta neravnotežja. Pomembno pa je, da je strateška kom agenda komisije prava. Spodbuditi moramo strukturne reforme v Evropi, več moramo staviti na naložbe, biti moramo proračunsko odgovorni biti moramo tudi fleksibilni v razumni meri, ne želimo ogroziti rasti, ki se počasi vrača. V prihodnih mesecih bomo morali storiti vse za to, da se bodo ta priporočila izvajala v praksi. Ta teden sem obiskal več držav članic in tudi pojasnil ta priporočila, enako je storil kolega Dombrovski. Mislim, da na nacionalni ravni razumejo ta priporočila, kot je rekel podpredsednik države, so si prisvojile ta priporočila tudi parlamenti, javnost, socialni in gospodarski partnerji in akterji. Mi smo seveda zelo pomembni tudi pri izvajanju te strategije, enako velja za države članice in to je tudi razlog, zakaj smo danes tu. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje, to je zelo na hitro bil podan pregled naših priporočil. Hvala lepa, gospod Moskovici kolega Hendel dobi besedo, če bi želel morda povedati par besed vsaj članom odbora za zaposlovanje. Ja, ich, uh, ja, veseli me, da sem spet nazaj po dolgi bolezni in rad bi se zahvalil vsem, ki so mi v času bolezni pošiljali dobre želje za ozdravitev. Še nekaj časa bom potreboval, preden bom čisto zdrav, ampak eh, trudim se in upam, da me boste pri tem podprli. Najlepše bi se rad zahvalil pri mojem eh, namestniku, gospodu Hinenu, pa tudi pri uh, gospe Mariti, ki je morala prevzeti moje delo v vseh teh mesecih, ko me ni bilo. Najlepša hvala, Marita, in upam na tvojo podporo tudi v naslednjih dneh, da bom našla svojo pot nazaj. Hvala. something extra. No, to je bil dodaten prispevek. Sedaj pa nazaj v realno življenje. Besedo v prvem krogu predajam sedaj poročevalcem iz odbora Ekon in odbora Empel ki poročajo o evropskem semestru. Vsak bo dobil tri minute na voljo. Gospa Hubner nadomešča poročevalca. Ja, samo danes nadomeščam poročevalca, kajti prosil me je, da predstavim naslednje zadeve. Moram reči, komisija, da ste zadovoljili gospoda Rosatija, zato ker ste se osredotočili res na ključna vprašanja v teh priporočilih poleg tega ste razumno predstavili dejavnike, ki tičijo za to krhko rastjo v Evropi in evroobmočju. Pomembno je, da ste omenili tudi mehanizem fleksibilnosti. Ima pa kolega tri vprašanja za vas. Eno vprašanje ni namreč dovolj jasno, kako bo komisija v prihodnje pospešila vse to, kar se omenja v priporočilih. Potem prvo poročilo predsednika, kako so se države članice lotile strukturnih reform, ki so res temeljnega pomena za evropski semester in ta celoten postopek. Potem pa še MSP-ji. Kar nekaj časa že govorimo o potrebi potem, da se naj izboljša dostop do finančnih virov tudi za MSP-je. Zanima nas, kje smo danes glede tega, ali so se zadeve izboljšale za MSP-je. In še ena zadeva, priporočila za evro območje. Na koga ste to naslovili? Kdo naj bi izpolnil vse tisto, kar pričakujete od evro območja? Hvala. Mislim, da bomo besedo predali tudi poročevalcem iz eh, odbora EMPL, kolega Prijete. Kolega Prijete, izvolite. Gracias, president. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi vsem komisarjem za te uvodne predstavitve na skupni seji. Imamo seveda priporočila za posamezne države, vsa priporočila pa vsebujajo splošna priporočila, dobre namere. Državam priporočate, kakšne politike naj vodijo v prihodnih mesecih in letih ampak sledijo seveda pogajanja, v katerih mi ne sodelujemo. Tam se pogovarjajo potem o podrobnostih. Mi se nasploh sicer lahko strinjamo, ampak tu in tam se zadeve spremenijo. Skupnega imenovalca nimamo v teh priporočilih in sicer v zvezi z neenakostjo. To je velik problem v Evropi. Mednarodni denarni sklad je pred nekaj tedni objavil poročilo, ki pravi, da neenakost vpliva na gospodarsko rast in da so vsi ti dejavniki vezani predvsem na to, kaj se dogaja na socialnem področju. Obstaja pa obratno sorazmerje med rastjo in višino plače. V zadnjih letih, naprimer, je razlika med desetimi odstotki najbolj revnih in desetimi odstotki najbolj bogatih povečala za štirikrat, v nekaterih državah sedem do osemkrat. Mi mislim, da potrebujemo odločno politiko za zmanjševanje te neenakosti. Neenakost temelji na treh načelih, političnih načelih. Obdavčenje. Obdavčenje je nepravično v Evropi, tako, ko gre za obdavčanje dela, kot tudi za obdavčanje kapitala, pa tudi znotraj delovnega področja obstaja predvsej močno obdavčanje najnižjih plač v primerjavi z najvišjimi plačami. Tako da to vrstno pobiranje davkov ni ustrezno, ker ne zagotavlja enakosti. Mislim, da bi morali zbrane davke tudi ustrezno porazdeliti, enako velja tudi za področje potrošnje. Preko teh priporočil za posamezne države ne uspemo pobrati več davkov, ki bi jih potem namenili za socialno zdravstvo, zavarovanje in tako naprej. Povečalo se je seveda popraševanje po to vrstnih storitvah tudi zaradi vse daljše brezposelnosti. Potem je tu še trg dela. Nemška kancerka je v nemškem parlamentu pred nekaj leti rekla, da je v zadnjih letih morda bilo preveč fleksibilnosti na področju trga dela in reform, ki so se izvajale na tem področju, tako v Nemčiji kot tudi drugot po Evropi. Fleksibilnost je treba nekoliko prilagoditi. 40 odstotkov pogodb, ki se danes sklepajo v Evropski uniji, so delne pogodbe, neprostovoljne pogodbe. Ljudje sicer želijo delati za polni delovni čas, ampak jim takih pogodb ne dajo. Potem je pa tu še delovna revščina. Tudi revščina tistih, ki so zaposleni in delajo, se povečuje. Zato moramo nekaj storiti s tem v zvezi. Sam sem prebral priporočila komisije, ampak tam piše, da če bi se plače zvišale za manj kot en odstotek, bi se tudi delavci bolj zauzeli za to, da bi delovali bolj konkurenčno. Mislim pa, da je to napačna ocena. Smo v času nizke inflacije, nizke rasti, pritiski so zelo visoki neenakost je velika. Če ne bomo trajnostno gledano poskrbeli za više plače, si delamo medvedjo uslugo tako evropskemu gospodarstvu, kot tudi, ko gre za enakopravnost med evropskimi delavci. No, vse zadnje so delavci tisti, ki podpirajo naš socialni model. Hvala. Eh, Hvala lepa. Gospod Dombrovski bo začel z odgovori na ta vprašanja. Hvala lepa za ta vprašanja. bom skušal podati kratek odziv na ta vprašanja. Verjetno boste ostala dva komisarja imela še kaj za dodat. Glede tega, da so priporočila za posamezne države zelo ciljno usmerjena, da vključuje tudi evropski semester, mislim, da je to pozitivno. Osredotočiti se moramo na izvajanje teh priporočil. Izvajanje je seveda ključnega pomena. Ampak kot vedno znova poudarjamo, to vprašanje se nam reč veliko krat zastavljajo, gre za priporočila, ne gre za ukaze. Kako lahko izboljšamo izvajanje priporočila, zato da bomo spodbudili več občutka lasništva v državah članicah in med socialnimi partnerji, ko gre za ta priporočila, kako lahko spostavimo boljši dialog streamliningom to dosegamo, s tem, da vključujemo tudi evropski semester v ta poročila in priporočila, dopuščamo več časa za razprave, poslušamo tudi mnenje držav članic, skušamo uravnotežiti ta priporočila, tako da jih tudi države članice lahko bolje razumejo in tudi vključijo v svoje politike. Priporočila za evro območje so formalno naslovljena na evroskupino. Evroskupina kot organ je tista, ki naj bi razpravljala o tem, kako naj se makroekonomske politike držav v evromočju usklajujajo, zato da bi se tudi lažje lotili teh priporočil za evromočje. Nekaj elementov se omenja tudi glede neenakosti, verjetno bo Marjan lahko povedala kaj več o tem. Potem pa še obdavčenje Pobudo za pravično obdavčenje smo podali kot komisija. Poslovno obdavčenje v Evropi bi moralo biti bolj pravično in učinkovito. Prejšnji teden smo to objavili, zagotovo bo Pierre lahko povedal kaj več. Uh, Hvala lepa, gospod Tyson. Uh, Hvala lepa, gospod predsednica. Gospod predsednica, bom izkoristila tolmačo, ki so danes na voljo. Naj odgovorim na vprašanje gospoda Prijeta. Mednarodni denarni sklad je objavil študijo o vse večji neenakosti. Ta raztoča neenakost naj bi bila ovira na, za samo gospodarsko rast in to je bilo že potrjeno. Tudi študija OECD je to v preteklosti že potrdila. Neenakost se povečuje, to drži. Neenakost je tudi dejavnik, ki omejuje rast in rast hkrati slabi. Če bi prišlo do redistribucije sredstev preko davkov ali socialnega zavarovanja, potem takšna redistribucija ne bo ovirala rasti. Mi poznamo ta poročila, vendar kot je Valdis že povedal, upoštevati moramo ukrepe, ki jih imamo na voljo, kar pomeni, da moramo izdati priporočila za države članice in upamo, da bodo države ta priporočila upoštevale. Tudi v Evropi lahko sami sprejmemo določene ukrepe, zato da izpolnimo zastavljene cilje. V večjih priporočilih za posamezne države boste ugotovili, da obstajajo priporočila, ki so namenjena zlasti najbolj ranljivim skupinam v družbi. To so ukrepi, naprimer, ki so namenjeni specifično tem skupinam. Poleg tega naj bi s temi ukrepi preprečili fragmentacijo na trgu dela. Obstajajo torej priporočila, ki se dotikajo tudi tega vprašanja, zato ker se nam zdi, da je to zelo negativen pojav. Nasplošno gledano bi morali skrbeti za večjo konvergenčnost O tem smo se pogovarjali v komisiji, kajti k temu stremimo. Mi bomo skušali uporabiti vsa urodja, ki jih imamo na voljo, da dosežemo ta cilj, kar pomeni boljša konvergenčnost, več konvergenčnosti, da bo življenje državljanov boljše. Uporabljamo tudi metodo usklajevanja. Ta metoda je urodje, ki ga imamo kot komisija na voljo, tudi pregledi med sogovorniki so pomembni. Sicer lahko stvari spodbudimo tudi z zagotavljanjem dostopa do sredstev. Pomembno je, da sredstvo porabimo na pravilen način. V priporočilih, ki smo jih podali, pa se zagotovo odražajo tudi ti pomisleki, ki ste jih vi izpostavili. Mislim, da bo letošnji evropski semester še posebej pozitiven. Hvala lepa, gospod Moskovici. Kot sem že prej povedal, obstaja veliko držav, 17 držav, na katere letijo priporočila tudi z vidika obdavčanja. Najprej želimo zmanjšati delovno obdavčanje, potem pa želimo določiti tudi ustrezno raven za obdavčitev. Valdis je že povedal, da bomo to še predstavljali tudi v parlamentu, to je zelo pomembno kajti na nek način se odzivamo na zahteve parlamenta. Štiri osi obstajajo v našem delovanju, vse skupaj izhaja iz temeljne analize. Temeljna analiza je naslednja. Obdavčenje podjetij danes ne odraža več gospodarstva v današnjem času. To obdavčenje je veljalo za 30 leta ne moremo pa istega obdavčanja uporabljati za vse transakcije, ki jih imamo danes na voljo, ko gre res za finančni inženiring. Potrebujemo ustrezno obdavčanje za 21. stoletje. Obdavčanje, ki nam bo dopustilo, da se borimo proti temu občutku neenakosti, ki ga davkoplačevalci čutijo. Izboljšati je treba tudi efektivno preglednost. Pomembno je tudi, da se izognemo temu, da bi se blagajne držav praznile. Vidimo, da obstaja kar nekaj mehanizmov za izogibanje plačevanja davkov, ko davki enostavno ne pridejo v davčne blagajne držav članicko podjetniki davkov ne plačujejo državi. Imamo tudi tako imenovani KNPVP. Rekli smo, da bomo najprej objavili na skupno raven obdavčenja, kasneje se bomo pogovarjali o dodatnih ukrepih. Ugotavljamo pa, da so vsi ti ukrepi preveč globalno zastavljeni, da bi lahko karkoli konkretno spremenili v petih letih. Druga os, efektivno obdavčenje. Ne dopuščamo več, da države, ki proizvajajo dobiček in uspeh v Evropi, davkov ne plačujejo davke je treba plačevati tam, kjer se ustvarja dobiček. Potem potrebujemo tudi zakonodajo o določbah proti zlorabam in tako naprej. Zahtevali bomo tudi večjo preglednost. Direktiva o avtomatični izmenjavi informacij je temu namenjena. Imamo tudi tako imenovani tax ruling, poročamo o vsaki državi posebej, pripraviti moramo ceno učinka, obja, opravili bomo tudi javna posvetovanja, ampak to ni namenjeno temu, da bi vse skupaj zaustavili. Gre za to, da bi poskrbeli za večjo preglednost tudi pri naložbah podjetij. In še četrta os. Glede na to, koliko pošte me čaka na mizi, vidim, da je to pomembna zadeva. Komisija je pripravila seznam o zemlji oziroma držav, izven Evropske unije, ki ne sodelujejo. Najmanj če jim, torej kazanje s prstom na nek način. Večina držav to že obžaluje, pravijo mi, da nikakor ne drži, da ne sodelujejo, kar se mi zdi dobro, zato ker je bil ta ukrep namenjen temu, da bi spodbudili te države k sodelovanju. Če je danes ta država na seznamu in potem izpolni standarde, ki jih zahtevajo G20 in OECD, potem smo lahko samo veseli. Tako da je namen tega seznama ta, da se države spravi z tega seznama. Komisija želi doseči napredek, nekatere države so že začele ukrepati. Povzeli smo tudi nacionalne sezname, ki obstajajo na tem področju. Ugotavljamo, katera področja in katere države so tudi na nacionalnih seznamih teh prvih 30 grešnikov. Najlepša hvala, gospod Moskovici. Nekateri ste še prosili za besedo. Ne vem, ali bo na koncu dovolj časa za postopek pritegnite pozornost predsednice. Če bomo imeli na voljo dovolj časa, boste besedo dobili. Sedaj pa gospod Gualtieri, predsednik odbora Ekon, ki bo zadolžen za predsedovanje drugemu delu razprave. Hvala lepa, Marita. Sedaj pa začenjamo z poročevalci v senci, prvi krok. Vsak bo imel na voljo minuto in pol. Alfred Sanfred iz skupine SD. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad čestital komisiji, ker je uspela proces semestra ustrezno vključiti v ostale politike. Hvala za priporočila, hvala, da ste zmanjšali število priporočil in se osredotočili predvsem na zaupanje. Če citiram, rast se vrača v Evropski uniji, tako pravi komisija, ampak da so dogodki, ki so do tega privedli relativno kratkoročni. Mednarodni denarni sklad pravi, da je konkurenčnost v Evropi večja zaradi tega, ker se delovna sila deli, ker se je zmanjšala stopnja nezaposlenosti. Vemo, da je trenutno ukrevanje zelo krhko. Preveč se zanašamo na strukturne reforme, ki naj bi prinesle večjo fleksibilnost na trgu dela. To je imelo resne družbene posledice, če odštejemo posledice, ki jih je prinesla recesija, ki je unesla negotovost v življenje na milijonov mladih in ostalih. Zmanjšalo se je tudi popraševanje, sodba o tem, kaj počnemo, ne bo podana strani trgov, temveč strani voljivcev. Nekaj skrbi imamo sicer zaradi priseljevanja, ampak v Španiji, Franciji, Danskem in Italiji so potekale volitve, kjer je zelo jasno bilo videno, kakšno je mnenje državljanov glede naših gospodarskih uspehov. Razlike se povečujejo, številni državljani izkušajo te razlike vsak dan, razlike med severnim in južnim delom Evrope, potem negotovost pri delu, nizke plače, pomankljivo izobraževanje in usposabljanje na delovnih mestih. Tudi v priporočilih za posamezne države včasih mešamo gospodarsko usklajevanje in konvergenčnost. Konvergenčnost v smislu doseganja ciljev. Politična konvergenčnost je morda trenutno preuranjena, tudi škodljiva ljudem ne moremo dajati vtisa, da Evropa ne upravlja trgov, ampak trgi upravljajo Evropo. Zato imam naslednje vprašanje. Ali bi bilo to ukrevanje manj krhko, če trenutna dogma o fiskalni konsolidaciji ne bi bila tako toga, če bi bila bolj fleksibilna, da bi dopustila tudi to, da bi skupnosti, ki so bile najbolj prizadete zaradi krize, dobile več socialne pomoči. Hvala lepa. Sofija Ribeiro, ELS. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama bi rada pozdravila predvsem prvi zaključek, namreč, da se bomo morali politično predvsej prizadevati za to, da dosežemo trajnostno rast. Gospodarska rast bi morala imeti pozitiven vpliv tudi na trg dela, zlasti, ko gre za odpravo brezposobnosti mladih. To pravijo določene študije. Pomembno je, da države članice sodelujejo pri pripravi novih ukrepov, ki bodo naklonjeni gospodarski rasti. Na portugalskem pravijo, da je vsako ustvarjanje delovnih mest, ki temelji na podpori, bolj krhko, kot je ustvarjanje delovnih mest, ki temelji na naložbah. Potrebujemo trajnostne naložbe, tako kot to omenja tudi Junkerjev načrt. Odgovorne proračunske politike bo treba sprejeti na nacionalni ravni, izpeljati tudi resne reforme, pri čemer bomo morali upoštevati reforme na področju sociale, upoštevati je treba tudi vse socialne težave, ki se pojavljajo. Državljanom moramo ponuditi boljše sisteme socialne varnosti. Samo, če bo rast učinkovita v evroobmočju, bodo lahko države zmanjšale svoj primankljaj, ki je trenutno prekomeren bi vam pa rada predstavila še en pomislek, ki ga imam glede trajnosti socialnih sistemov v nekaterih državah, zlasti glede visoke stopne brezposelnosti. Pojavlja se težav, težava glede subsidijarnosti na tem področju. Ko gre za pokojnine, ko gre za subvencije, za minimalne plače in za nadomestila za brezposelnost, moramo upoštevati nacionalne posebnosti. To pa vpliva tudi na vzdržnost socialnih sistemov. Zanima me, kako vi to upoštevate pri zmanjševanju primankljaja, zlasti strukturnega primankljaja. Pomembna so ne samo ta priporočila na papirju, pomembno je to, da se zavedamo, da številke ne bodo odpravile težav, s katerimi se soočajo državljani. Zato se mi zdi, da bi evropske institucije morale govoriti z enim glasom. Ne moremo državljanom čestitati za vas trud, ki ga vlagajo, potem pa naslednji dan posem spremeniti mnenje. Verjam, da Ljuke ne vidim v dvorani. Gospa McIntyre. Hvala lepa. Dobro je, da je poročilo komisije pozitivno za Združeno kraljestvo. Britansko gospodarstvo naj bi se še naprej večalo, brezposobnost se niža, zaposlenost naj bi se povečevala in sicer s hitrostjo 1,9 odstotka. To pravi komisija. Številke objavljene prejšnji teden to potrjujejo. Plače se dvigujejo, so najvišje v zadnjih sedmih letih dva milijona novih delovnih mest v zadnjih petih letih in rekordno število žensk na trgu dela, kar je res razveseljujoče. Komisija je nedavno podarila tudi to, da strukturne reforme in fleksibilen trg dela v Združenem kraljestvu pozitivno vplivajo na raven zaposlenosti. Prejšnji mesec je svet ECOFIN sprejel sklepe, v katerih piše, da potrebujemo ukrepe na političnem področju, da se moramo zavezati k strukturnim reformam v vseh državah članicah, vzpostaviti moramo tudi ustrezne pogoje za rast in zaposlovanje. Kar zadeva Evropsko unijo in kako lahko EU pomaga državam članicam. Komisija se strinjate, da bi mi lahko sprejeli ustrezno zakonodajno ozračje za ustvarjanje delovnih mest. Bolj konkretno me zanima, Naslednje, če bi zmanjšali kompleksnost posameznih zakonodajnih aktov, bi lahko podprli spremembe in poskrbeli tudi za trajnostne spremembe na trgu dela. Naprimer, 16 od 28 držav članic trenutno uporablja opt-out pri direktivi o delovnem času. Ali komisija meni, da je to eden od zakonodajnih aktov, ki bi jih lahko umaknili, zato da bi državam članicam pomagali pri oblikovanju novih in boljših delovnih mest. Uh, Najlepša hvala, podpredsednik Dombrovski. Beseda je vaša. Uh, uh, Najlepša hvala. Hvala za vsa vprašanja. Najprej glede prvega vprašanja, glede mm, gospodarske rasti v Evropski uniji in v evroobmočju vidimo, da prihaja do okrevanja, ki se postopoma krepi in napovedi za pomlad so še nekoliko bolj optimistične. Vseeno pa opažamo, da je ta rast dokaj skromna. Gre za polodstotno rast v evropskem območju v preteklih šestih mesecih. Tako da naša naloga je ta, da si prizadevamo okrepiti to okrevanje glede mešanice pristopov, ko gre za monetarno politiko. Tu upoštevamo tudi dokaj široke fiskalne prijeme, ker pričakujemo, da bo prišlo do sprejetja teh ukrepov pozneje v tem letu. Zaradi tega smo se sedaj soočili z rastjo, ki pa je pogojena tudi z nižjimi cenami za nafto in kvalitativnim sproščanjem strani Evropske centralne banke, naprimer. Do rasti je prišlo tudi zaradi šipkejšega evra. Na te dejavnike pa se na dolgi rok ne bomo mogli zanašati, kar pomeni, da bomo morali dobro izkoristiti čas za to, da bomo sprejeli pravi čas politike, ki bodo unesle rast v naša gospodarstva. Potem, glede vprašanja rasti, povezanega z brezposobnostjo mladih in uh, pobudo za mlade. Kot veste, je to ena izmed glavnih pobud Evropske komisije. Komisija si res želi, da se ta pobuda začne izvajati. In napovedali smo tudi predhodno financiranje nekoliko bolj naprej za tiste države članice, ki se poslužujejo jamstva za mlade, zato da bodo te države lahko čim prej začeli čele izvajati ta program. Tudi gremi petih predsednikov in je pripravil poročilo, ki sem ga prej omenil in eh, je omenilo ta vidik. Omenja se element konvergenčnosti. V smislu konvergenčnosti med državami članicami, pa tudi znotraj posameznih držav članic. Zagotovo je naša prednostna naloga tudi to, da bi zmanjšali prepade med plačami. Prav tako pa bi radi uvedli minimalne meje, ko gre za socialno zaščito, če se odzovem tudi na vprašanja povezana s tem področjem. Glede uspešnosti Združnega kraljestva imate prav, Združnemu kraljestvu gre res dobro. Kar pa se tiče kompleksnosti zakonodajne ureditve, pa kot veste, je komisija nedavno začela s tako imenovano pobudo za boljše sprejemanje zakonodaje. Gre za pobudo REFIT. Tako da preučujemo vse načine, na katere bi lahko evropsko zagonodajo bolje sprejemali in kako bi ta lahko delovala bolj učinkovito. Morda pa bodo kolegi komisarji bolj podrobno lahko opisali te ukrepe. Najlepša hvala, Marijan Tyson. You, uh, well, uh, Najlepša hvala. Gospodu Sendu lahko povem oziroma dodam k temu, kar je kolega že povedal, da smo pripravljeni iti v smer eh, minimalnega spodnjega praga, ko gre za socialno zaščito, pa tudi za večjo konvergenčnost znotraj in med državami članicami. Tako da podpiram poslance, ki so pripravljeni stopiti na to stop pod z nami, da podprejo. To pa bodo tudi predsednik parlamenta, jaz sem bil vključen v priprave tega, tega dokumenta, tako da bomo dosegli dogovor na ravni Evropske unije, tako da bomo res lahko poglobili evropsko ekonomsko in monetarno urijo in da gremo v smer, ki smo jo začrtali. Potem naj se odzovem na vprašanje gospe Ribeiro. Kako lahko zagotovimo, da bomo, bodo sistemi socialne varnosti bolj trajni. To je res pravi izziv. Če si pogledamo priporočila za posamezno državo, ugotovimo, da prek priporočil k temu tudi pozivamo države članice, vendar to ni v naših rokah. Državam članicam lahko damo priporočila. Način financiranja in zagotavljanja socialne varnosti pa je v končni fazi v rokah držav članic. Tako da priporočila priporočilih za posamezno državo lahko res podamo samo smernice, ker je to področje relevantno za celotno Evropsko unijo, je pa v pristojnosti držav članic. Zakaj to podarjamo? Tu gre za cilje, ki se nanašajo na pokojnine in zdravstveno varstvo. Stroškovna učinkovitost je tu pomembna, učinkovitost nasplošno. Včasih lahko veliko elementov izboljšamo prek sodelovanja, lahko zagotovimo boljšo zaščito za vse, ki to potrebujejo. Tako da si je treba prizadevati za trajnost in vzdržnost pokojnin in za dostopnost zdravstvenega varstva in tudi za primerno stopnjo oziroma primerno raven pokojnin. Naj se odzovem še na pripombe gospe McIntyre. Ali potrebujemo manj zakonodaje in boljšo zakonodajo? Ne gre nujno za manj zakonodaje. To nam ne pove nič o sami kakovosti zakonodaje. Tisto, kar potrebujemo, je boljša zakonodaja. Zato je komisija pripravila tudi ta svežen za boljše oblikovanje zakonodaje, ki se osredotoča na to, kako izboljšati regulativno urejanje na ravni Evropske unije. In upamo, da se bodo tudi države članice tega lotile. Tu naj omenim tudi naložbeni svežen. Pogosto govorimo samo o skladu EFSI, o skladu za strateške naložbe. Tu pa je še tretji strbr, ki se nanaša na spostavitev boljšega okvirja za ulaganje, zato da bi podjetja zacvetela. Tu gre tudi za izboljšanje delovanja notranjega trga. In prav tako zaobjemamo te elemente, tako da je treba upoštevati vse plasti. Postati moramo bolj konkurenčni treba si je ogledati, kje so priložnosti za rast, za boljše poslovanje. Prav tako pa je pri tem treba upoštevati socialne pogoje. Tako da tudi tu je še nekaj prostora za izboljšave. Hvala. Si. Hvala, sedaj pa gospod Moskovisi. Na kratko bi se rad vrnil na to, kar je Valdis povedal o konjunkturi in reformah. Res je, da smo v obdobju, ko gospodarska rast obstaja, tega ni moč zanikati. V priporočilih je tudi govora o tega, gre za ciklično okrevanje. Kot vemo, imamo trenutno ugoden veter, kot rečeno, nizke cene energentov, nizke obrestne mere, nizka inflacija, potem politika kvantitativnega sproščanja. Tudi Evropska centralna banka zagotovo vodi učinkovito politiko. Tu in tam sicer še obstaja kar nekaj težav, tudi znotraj evroobmočja, ampak sicer so ti podatki kar gotovi. Gre za ciklično okrevanje in vsako ciklično okrevanje vemo, kakšno je. Vsak ugoden veter bo slejko prej nehal biti ugoden, tako da naj nihče ne misli, da v takšnem obdobju, kot smo sedaj, ne smemo več izvajati reform, zato da bi s tem okrepili gospodarstvo. Resnica je ravno obratno potencijalna rast gospodarstva v Evropi je nekje ena odstotna, zelo šipka. Zato moramo to raven dvigniti. To je tudi bistvo strukturnih reform, ki jih predlagamo. Triptih komisije je kot prvo konsolidacija na ravni proračunov. To ne bo nasprotovalo rasti. Potem strukturne reforme, te tudi ne nasprotujejo rasti zaposlovanju. In tretje, naložbeni načrt. Ta bi nam moral pomagati najti rešitve na težave, ki so vezane na primankljaj, primankljaj predvsem na področju naložb. 15 odstotno raven naložb bi morali imeti in upam, da bomo v naslednjih letih ob taki rasti tudi dosegli napredek. Junkerjev načrt je načrt, ki spodbuja naložbe. Ne smemo dopustiti, da bi prišlo do dvotirne gospodarstva. Spodbujati je treba tiste sektore, kjer bodo jutri ustvarili delovna mesta. Going to tudi na plenarnem zasedanju. Jutri bomo vse to še potrdili, torej korak v to smer. Sedaj pa lahko damo besedo gospodu Lukeju, prosim. Dank, Najlepša hvala. Predsednik, rad bi spregovoril v nemščini in moje vprašanje se nanaša na gospoda Dombrovskisa. Rad bi povprašal po mm, Finski, Združenem kraljestvu in Franciji. Vse te države imajo državni primankljaj, ki je večji od 3 odstotkov. V primeru Francije že tretjič ugotavljamo, da je bilo odobreno podaljšanje glede mm, popravka tega presežnega primankljaja, tako da je to že šesto leto ta primankljaj torej beležimo oziroma bomo ležili do leta 2017. Pri Pri poročilih za Francijo je bilo dejano, da je do izjem prišlo zaradi tega, ker je Francija sprejela učinkovite ukrepe. In po 10. juniju 2015 bi sedaj radi preverili, ali so bili te ukrepi dejansko sprejeti. Tako da me zanima, gospod komisar, kateri ukrepi so bili učinkovito uvedeni v Franciji, ki upravičujejo dejstvo, da smo Franciji odobrili podaljšanje popravkov. In zakaj je Ecofin ugotovil, da ukrepi v Združenem kraljestvu po drugi strani niso bili zadovoljivi, čeprav so očitno ukrepi v Franciji učinkoviti. Obenem pa upoštevamo, da je primankljaj v Združenem kraljestvu manj zaskrbljajoč in tudi manj je kršitev kriterijev v Združenem kraljestvu. Zanima me, ali tu torej uporabljamo enaka pravila za obe državi ali morda obstajajo razlike v obravnavi držav, ki so v evrskem območju in s tistimi, ki to niso. Speaker, Naslednji v tem, razpra v tem krogu razprava je gospod Stojer za Alde, prosim. Najlepša hvala, predsednik, gospod podpredsednik komisije, komisarja Tyson in Moskovisi. Moje vprašanje se nanaša na priporočila za posamezno državo. Slišali smo vprašanje obveznosti in tega, v kolikšni meri države res izvajo priporočila. Veliko je bilo govora o tem, da primankuje zavezanosti v državah članicah k temu. Tako da me zanima, ali imate občutek, da države članice sedaj bolj dejavno prevzemajo te ukrepe ali so že prevzele lasništvo nad temi priporočili. In zanima me, kakšne konkretne ukrepe je sprejela komisija za to, da bi to omogočila. In še naslednje vprašanje, ko gre za celotna priporočila za države. Uh, občutek dobimo, da gre za tu nekakšno skupinsko upravljanje na ravni Evropske unije, kako bi se lahko spopadli z gospodarskimi težavami. Vemo pa, da je rast močno odvisna od tega, ali lahko gospodarstvo samo proizvede proizvode, za katere na trgu obstaja povpraševanje. In glede na to se zastavlja vprašanje, v kolikšni meri sploh lahko prek eh, določanja tovrstnih eh, nadnacionalnih okvirov dosežemo pogoje za rast. Kako vi ocenjujete trenutno razpravo, da trenutno Močnejše politične struje menijo, da bi lahko prek sprejemanja politik eh, ustanovili več eh, delovnih mest, medtem ko izkušnje kažejo, da so pač boljša tista gospodarstva, ki so se sposobna prilagajati zahtevam na trgu. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Naslednja pa je gospa Harkin. And... Um, Najlepša hvala, komisar Dombrovskih. Dejali ste, da je to en dan po objavi poročila petih predsednikov in to je samo pet dni po poročilu ekonomskega in eh, socialnega sveta Združenih narodov. To priporočilo se je usredotočalo na izvajanje pakta iz leta 1996, ko gre za socialne in delovne pravice. In vse države članice so podpisale ta pakt poročilo se je nanašalo na več držav in ena izmed teh držav je bila tudi moja domača država Irska. Ne bom se spuščala podrobnosti tega poročila, ampak pravijo, da se je odziv Irske na krizo nesorozmerno osredotočal na reze, ko gre za javne izdatke, ko gre za mm, javne nastanitve, socialne izdatke in podobno tu je bilo govora predvsem o vplivu na najranjivejše skupine družbe. In njihovo priporočilo je bilo, če citiram, da je treba zagotoviti, da ukrepi vrčevanja bodo postopoma odpravljeni in da se bo ukrepilo spoštovanje pravic iz um, pakta Združenih narodov v obdobju po krizi na Irskem. Če si pogledamo razloge na Irskem, lahko gotovimo, da je treba uporabiti nepričakovane prihodke za to, da bi zmanjšali deficit in javni primankljaj. Tako da tu ni govora o tem, da bi zmanjšali vpliv vrčevalnih politik na najrevnejše oziroma najobčutljive skupine. Če si pogledamo obe poročili, kot sem storila tudi sama, se zastavi naslednje vprašanje to je splošno vprašanje. Zanima me, ali komisija spoštuje obveznosti, s katerim so se zavezale države članice v okviru drugih instrumentov, naprimer, ko gre za ta pakt eh, OZN. Če me zanima, kako, kako spoštujete takšne zaveze tudi v priporočili za posamezne države. Hvala sedaj pa Sven Gigold. Thank you. Commissioners, uh, Spoštovani komisarji in komisarka, najlepša hvala, da ste pri predstavili tokratna priporočila za posamezno državo. Dve pripombi imam in vprašanja. Najprej, v priporočilih za države me zanima, kako je z okoljsko razsežnostjo. V smernicah je namreč ne najdemo več. Leta 2014 je bilo podanih 8 priporočil za to, da bi imeli premike v smeri zelene obdačitve. Prav tako so bile podane, podana tudi tri priporočila, da bi zmanjšali subvencije, ki škondujejo okolju. In 17 priporočil je bilo podanih za okrepitev energetske učinkovitosti in za prehodno na obnovljive vire energije. Leta 2015 je bilo podano samo eno poročilo, ki se je nanašalo na mm, davčni premik, nič, ki se jih nanašalo na subvencije za okolju neprijazne tehnologije in nič priporočil, ko gre za obnovljive vile energije. Z drugimi besedami, vsi zeleni elementi so izginili, opustili ste to vrstne učile pri priporočilih za države in zelo sem razočaran. To je v nasprotju z eh, politikami, ki jih je predstavljala komisija v preteklosti. Pravzaprav ste nas res razočarali, ko gre za naše okoljske ambicije. In zanima me, zakaj? Kakšen je razlog? Ozelenitev gospodarstva še vedno predstavlja smiselen ukrep z vidika zagotavljanja konkurenčnosti. Zakaj ste sedaj to črtali? In še zadnje vprašanje, kako je s predstavitvijo nadaljnega spremljanja ukrepov držav članic glede izvajanja priporočil, torej glede ugotovitve, ali so države članice izvedle priporočila. Če želite ugotoviti, ali je do tega prišlo, morate prebrati na tone dokumentov. Zakaj še vedno nimamo neke priljane, primerjalne preglednice, kjer bi lahko na enostaven način ugotovili, ali države članice resno jemljajo ta priporočila ali ne. Najlepša hvala, gospod Dombrovskis. Hvala za besedo, kar nekaj vprašanj ste zastavili. Tako da bom sam začel, kolega pa boste na to zagotovo z vedika socialne razsežnosti in gospodarskega upravljanja dodali še kaj. Glede Združenega kraljestva in Francije ter glede okoliščin. Naj najprej povem, da Združeno kraljestvo uživa izjemo od običajnih postopkov upravljanja in tudi mehanizmov za sankcije. V primeru Združenega kraljestva torej samo ugotovimo, da Združeno kraljestvo ni sprejelo ustreznih ukrepov, da bi zmanjšalo presežni primankljaj. Tega pa ne nadgradimo ni nikakršnih nadaljnih postopkov, ki bi sledili. V primeru Francije pa gre za to, da je Francija podvržena običajnemu postopku spremljanja in kot ste ugotovili, je Francija morala predložiti svoje proračunske predloge do 10. junija. In Francija je to tudi storila. Ne povem, da ko smo podaljšali to plačilo do leta 2017, smo jasno dejali, da mora Francija storiti več, ko gre za fiskalne in strukturne reforme. Na fiskalni ravni mora prilagoditi to stopnjo in sicer za nič cela 2 odstotka BDP v letošnjem letu. To odraža tudi sklep sveta. In kot je Pierre že dejal, sedaj ocenjujemo predlog Francije. Ugotavljamo, ali je v skladu s priporočili sveta. In v kratkem bomo predstavili našo analizo. Glavna razlika pa je, da je Združeno kraljestvo izključeno iz določenih postopkov, medtem ko Francija ni. tudi zaradi tega prihaja do nekaterih sprememb. Na to glede izvajanja priporočil in lasništva nad priporočili. To vprašanje sem že izpostavil. Že sem spregovoril o tem, kako želimo izboljšati izvajanje priporočil in lasništvo nad njimi. To želimo storiti prek tesnejšega sodelovanja z državami članicami. Tako da lahko bolje razumemo pomisleke držav članic in na ta način zagotovimo tudi, da države članice bolje razumejo logiko za našimi priporočili, tako da lahko najdemo bolje uravnotežene rešitve, ki so bolj sprejemljive za države članice in ki jih na to lahko tudi izvedejo. Glede skupnega načrtovanja v Evropski uniji gre za dejstvo, da si delimo skupni trg, in pri ekonomski in monetarni uniji gre tudi za skupno valuto. Zaradi tega nastane potreba po usklajevanju določenih politik. In ravno to je tisto, kar počnemo na tej točki. Potem glede evropskih dokumentov. Tu upoštevamo tudi mednarodni okvir, v katerem delujemo in mislim, da sem že nakazal, da je naš namen okrepiti tudi socialno razsežnost evropskega semestra. Morda bo kolegica lahko nekoliko bolj spregov, podrobno spregovorila tudi o tem področju. Potem glede okoljske razsežnosti. Kot sem omenil že v uvodnem nagovoru, tokrat smo tokrat uporabili poenostavljeni postopek, tako da smo zmanjšali število priporočil za tretjino in pri nekaj, nekaterih državah smo se držali tega načela, da ne želim, želimo ponavljati, podvajati priporočil, ki jih že najdemo na drugih področjih politik. Tako da smo se osredotočili na tiste, teme politike, kjer lahko spregovorimo tudi o politiki izpustov emisij, pa tudi, ko gre za energetsko učinkovitost in energetiko nasplošno. V nekaterih držav, priporočilih za države so ti elementi izginili iz priporočil, kar pa ne pomeni, da ne spremljamo tega področja. Zato imamo na voljo druge okvire, druge instrumente. ko gre za posamezne specifične težave, jih vedno lahko ponovno premaknemo v spredje. Mislim, da je to vse z moje strani. Gospod Moskovisi. Hvala. Še par besed bi dodal k temu, kar smo prej kar slišali glede vprašanja Francija proti Združenemu kraljestvu. tu obstaja ena točka, ki je primeljiva med obema državama članicama. Obe sta dobili podaljšan rok za izpolnitev obveznosti, ko gre za pakt za stabilnost in rast do leta 2016 oziroma do leta 2017. Tako da ni nobena od teh dveh držav v bolj ugodnem položaju. Imate pa prav, ko ste podali te pripombe, da je za Francijo to že tretjič zapored. Najdemo pa tudi dve razliki. Najprej, in mislim, da ste s tem vsi seznanjeni, Združeno kraljestvo ni članica evrskega območja, tako da obveznosti, ki jih sprejme Združeno kraljestvo, niso za njo tako obvezojoče kot za Francijo. Tudi posledice naših odločitev so, kako bi rekel, nekoliko manj pomembne, manj obvezojoče. ampak zbrno kraljico obravnavate strožje. Gospod Luke, samo trenutek. Razlika pa je ta, da smo za Združeno kraljestvo morali podati pripombe, da ukrepi niso bili učinkoviti. Tu gre za stara priporočila iz leta 2009, kjer smo dejali, da Združeno kraljestvo mora zniževati mm, primankljaj za 1,75 odstotka na leto. Videli pa smo, da ukrepi niso učinkoviti, tako da smo to morali izpostaviti in predvideti nov rok. Za Francijo pa situacija ni enaka. Pri zadnjih treh analizah, pri zadnjih treh rokih smo ugotovili, da Francija ni sprejela najbolj učinkovitih ukrepov, tako da bomo sedaj počakali, kako bo z letom 2015. Tako da sedaj je prišel Ravno ta čas, da to preučimo. V prihodnih dneh bomo to storili. Omenjali ste tudi pogodbo in tu pač izvajamo pakt za stabilnost in rast SGP in to je tisto, kar moramo storiti. To je tudi naš cilj. Potem glede drugih pripomb, ki se nanašajo na lasništvo nad priporočili. Tu naj povem, da je to zelo težko meriti. Torej dejansko stopnjo izvajanja teh priporočil. Ta bi lahko bila manj kot 15 odstotkov, recimo. Priporočila države članice očitno še vedno iz, obravnavajo kot nekaj zunanjega. Lahko pa naprimer merimo, kako je sprejemanje ustrezne zakonodaje v državah članicah. In ko je govora o, naprimer, o obdavčitvi na področju okoljskih politik, ki jih komisija ima v mislih, smo ravno zato podali manj konkretnih priporočil, smo pa podali strateška priporočila. Zato menimo, da je naša dolžnost, da zadeve bolj jasno razložimo državam članicam in eh, tudi deležnikom. In na ta način mislim, da bomo lahko zagotovili, da se bolje razumejo priporočila in bolje izvajo. Hvala. Uh, uh, sorry, just, uh, Najlepša hvala. Ja, pozabil sem še odgovoriti na eno vprašanje, kar se tiče teh informacij, ki jih je preprosto oceniti, kar se tiče izvajanja, torej te tabele o izvajanju. Torej, res je, obstajajo te tabele za preprosto oceno. Gre za poročila, um, ki kažejo na to, kako države članice izvajajo vsa posamezna priporočila in potem vidimo, ali je bilo to dobro izvedeno, srednje dobro izvedeno, slabo izvedeno, pomakljivo ali nezadovoljivo izvedeno. Torej gre za tako imenovana vremenska poročila, nekaj podobnega, ki kažejo na to, kako je bilo to izvedeno. Se pravi, čujemo, pravili smo analizo, ampak ne obstaja primerjalna tabela za vse države članice, ki bi jo lahko uporabili za to, da na določene države pritisnimo in dosežemo izvajanje. Ta tabela je tehnična in izgleda tehnično, verjetno ste jo zato tudi tako oblikovali in škoda je, zato ker bi bilo lažje za vas, da pritisnete na določene države članice, da začnejo izvajati te ukrepe, če bi imeli boljše tabele. Ja, hvala. Poskušali bomo narediti tudi takšno tabelo, ki primerja države članice. To bi bilo možno storiti. Na tak način bi tudi eh, lahko imeli bolj primerljivo sliko glede tega, kar se dogaja med državami članicami. Hvala. Marjan, želite še vi kaj dodati? Ja, čisto na kratko bi rada nekaj dodala glede tega, kar je vprašala eh, kolegica gospa Harkin. Seveda upoštevamo tako mednarodne kot lastne zaveze držav članic, ampak vseeno moramo biti tukaj realistični. Namreč eh, bojujemo se na treh frontah. Prvič, kar se tiče proračunskih težav, s katerimi se soočamo. Trenutno ni dovolj. Um, trenutno imamo veliko zagona, da bi to storili, zato moramo to izkus, izkoristiti. Potem drugo so strukturni izzivi, namreč pripraviti moramo stvari tako, da bodo boljše za prihodnost, tako da bodo bolj trajnostne in vzdržne. Vemo, da sta že prejšnja komisija in parlament to poskušala storiti. In zato potrebujemo več investicij. Prav zato smo pripravili tretji del, investicijski načrt letno poročilo o rasti je lani novembra pokazalo, da naše strategije dejansko uspevajo. Ampak, če si ogledate priporočila za posamezne države, potem boste videli, da imamo priporočila za določene države, vključno z Irsko, kjer jih pozivamo, da bolje zaščitijo svoje ranljive skupine. Namreč, da zaščitijo tiste, ki so najbolj ranljivi v njihovi družbi želimo spodbujati vključujočo rast, vsekakor. Najlepša hvala. Sedaj pa Patrik Lehjarik. Uve, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani komisarji. Najlepša hvala za ta pojasnila, ki smo jih slišali, ampak nekaj me je vseeno rahlo presenetilo. Ne glede na to, kakšna je trenutna situacija. Mislim, da vedno pripravljate enaka priporočila za države. Vedno enako, vedno nasprotujete delu, uspodbujate negotovost za poslovanje, uspodbujate prodajo javnih dobrin, privatizacijo in tako naprej. Prisluhnil sem gospodu Moskovisiju in on nam v bistvu pravi, da včeraj še ni bilo rasti in zato smo potrebovali priporočila, potrebovali smo eh, vrčevanje in tako naprej. Sedaj pa imamo rast in namesto, da bi ta priporočila opustili, bomo še bolj vrčevali, še bolj bomo nadaljevali s tem. Tukaj je nekaj narobe. Nikoli ne omenjate profita, ki so ga dosegle, dosegla multinacionalna podjetja in velike banke. Nikoli ne govorite o spodbudah za banke, da bi te vzpodbujale produktivne naložbe, prenos v zeleno gospodarstvo in zaposlovanje. Govorite tudi o poročilu petih predsednikov, ampak tudi tukaj je enako, v bistvu se o tem ne bom, o tem ne bom preveč razpravljal, ampak preden pripravite takšno poročilo, bi rad še nekaj dodal. Preden ste pripravili takšno poročilo, me zanima, zakaj niste razmislili o izvajanju teh priporočil in izvajanju pakta za stabilnost in rast v zadnjih letih. In sicer iz stališča posameznikov, ne samo kot nekakšno makroekonomsko poročilo. Namesto, da vse čas govorimo o novi gospodarski in monetarni uniji, me zanima, kdaj, kdaj boste končno govorili o okoljski uniji, demokratični uniji in socialni uniji. Merci, monsieur le président. Euh, madame et monsieur. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi komisarjem. Imam kratko vprašanje. Morda morate menjati mikrofon. May, may you change place? I, I would morda bi bilo dobro, da se presedete in govorite v drug mikrofon. Merci, le Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani komisarji. Zanima me, ali ste že obupali nad cilji za zniževanje revščine, ki smo jih določili kot del strategije Evropa 2020. v tem primeru sem na tem zelo razočarana in jezna. Zanima me, spoštovani komisari, kaj boste storili za znižanje revščine, znižanje neenakosti, ki se povečujejo iz dneva v dan v vseh državah Evropske unije. Videli smo, da se zvišuje tudi število revnih delavcev in tudi ljudi, ki potrebujejo socialna nastanitev. danes govorite o različnih vsebinah, ampak potrebujemo tudi dodatna zagotovila. Skrbi nas, ker vidimo, da primankuje priporočil na področju socialne politike. V parlamentu že več let pozivamo, da bi imeli minimalne socialne standarde, minimalni dohodek in eh, načrt za zelena delovna mesta. Gospod Moskovici, govorili ste o prihodnosti, ampak mislim, da bomo v 21. stoletju priča tranziciji v bolj zeleno gospodarstvo. Prav zato potrebujemo večjo energetsko učinkovitost in več obnovljivih virov energije. Zanima me, kako boste uresničili vse te cilje, kako jih boste vključili v evropski semester. Gospod Moskovici, bili ste gospodar, minister za gospodarstvo v Franciji. In eh, zanima me, kako izgleda za proračunom evrskega območja. Ali bo tam nekakšen sklad za migracije in brezposelnost? To bi bilo dobro. Ja, prosim, da tukaj spoštujete časovne omejitve, ker drugače ne bo dovolj časa za druge govorce in ne bomo imeli dovolj časa za vprašanje. Torej, minuto in pol imate časa, malo tolerance še je tukaj, več kot dve minuti pa res ne moremo. Gospa Matijas, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem skupaj, hvala tudi gospodom, eh, vsem trim komisarjem, da so danes z nami. Zdi se mi, da vedno, ko govorimo o priporočilih in o tem, kako jih prevzemamo, je to malce nenavadno. Namreč zdi se mi nenavadno, da bo komisija še naprej ponavljala, kako pomembno je, da se jih prevzema. Po drugi strani pa je edino, kar komisija počne to, da pritiska na države članice in jih izsiljuje glede izvajanja določenih ukrepov. Če si ogledamo primer Grčije, mislim, da je to jasen primer, enako pa velja tudi za druge države. Če si ogledamo priporočila, se tukaj pojavlja še novo drugo vprašanje. Namreč na mesto, da bi razrešili težave. Komisija samo uspodbuja enake, en, enake ukrepe, ne glede na to, ali so bili ti v preteklosti uporabni in koristni. Ti namreč na mesto pomoči ustvarjajo nove probleme. Tako institucije v bistvu ustvarjajo težave na področju naprimer pokojninskih sistemov in tako naprej in ti novi problemi bodo na koncu upravičili nova znižanja. Velik problem tega, da naš pokojninski sistem ni zdržen za prihodnost, je prav to, da nimamo dovolj zaposlitev, torej da je preveč brezposelnosti. Brezposelnost pa je posledica varčevanja Na portugalskem smo izgubili veliko število delovnih mest, veliko ljudi je, to, je tudi zapustilo državo. To so ljudje, ki bi lahko prispevali k gospodarstvu in na ta način bi bil naš pokojninski sistem in sistem socialne varnosti veliko bolj vzdržen za prihodnost. Zanima me, kako boste rešili težave, ki ste jih sami ustvarili, namesto da bi ustvarjali dodatne težave. Namreč vaš cilj je očitno vedno znova enak glede na to, da se pojavljajo razpoke v sistemu, se mi zdi, da so ta priporočila relativno neprimerno zastavljena, ker ne upoštevajo makroekonomske realnosti v trenutni Evropi. Najlepša hvala. E, izvolite, gospa Egeja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani komisarji. Mislim, da tukaj vedno znova ponavljamo enake stvari. Govorimo namreč o konsolidaciji proračuna in davkov in eh, pripravljamo priporočila za posamezne države, da bi vzpodbudili rast, tako da omejujemo določene stvari. V nasprotnem primeru pa bi prišlo do sankcij. Ja, Sprašujem se, če to ni neke vrste manična schizofrenijo. Na nek način skušamo urediti stvari in dati eno brco in narediti eno snutek nekega kroga, medtem ko iščete kvadrat. Mislim, da niste resni. Gospa Tyson, cenim vas, ampak kar slabo mi je, ko vas slišim, da pravite, da lahko dihamo, zato ker je brezposobnost nekje 11 odstotna, 9 odstotna. Če to prevedemo v jezik državljanov ali pa v konkretne ljudi, si predstavljate, koliko oseb živi v nehumanih pogojih. Kdaj se bomo končno zavedli, da naša Evropa potrebuje bistveno vsebinsko spremembo. Predvsem pa potrebujemo eno samo strukturno reformo in sicer socialnih sistemov niti enkrat samkrat niste izpostavili teh sistemov. Besedo socialni želim slišati. Želim slišati tudi več o zaščiti državljanov. Dovolj imam tega, da vas stalno poslušam, nikoli pa ne slišim predlogov, ki bi rešili dostojnost državljanov in jo zaščitili. Sem bila jasna, se mi je stekel čas dobro. Tako, sedaj moramo to združiti z drugo skupino vprašanj, v nasprotnem primeru ne bomo imeli dovolj časa. Pripričan sem, da bodo eh, komisari z veseljem na koncu odgovorili na vsa vprašanja. Tako da nadaljujemo z naslednjim govorcem, gospod eh, Tom Fandenker. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, bolj pozno kot je, daljši so prispevki, ampak poskušal bom ostati čim krajši. Gospa komisarka, dolgoročno, bre, dolgoročna brezposobnost in brezposobnost mladih sta ključna problema. To je res. Ampak opazil sem, da v priporočilih za posamezne države ne omenjate dovolj brezposobnosti mladih. Zdi se, kot da to več ni ključna prioriteta komisije. In če govorimo še o dolgoročni brezposobnosti, je to velika težava za veliko držav in zanima me, kaj bo komisija storila proti temu. Hvala. Najlepša hvala, Tomas Man, izvolite. Najlepša hvala. Ta prva izmenjava mnenja je pomembna zato, da pojasnimo, da so ta priporočila za posamezne države um, takšna, kot so. Ne gre za uredbo, tukaj še ohranjamo ta načelo subsidijarnosti, lahko pa izvajamo pritisk in upamo, da bomo v prihodnosti imeli samo dobne, dobre primere, primere dobre prakse, ki se jih bomo potem vsi držali. Gospa Tyson, rekli ste, da je ena izmed eh, pomembnih stvari to, da reformiramo trg dela in naše socialne sisteme. Ampak potem govorimo o deregulaciji. To, kar države članice sprejmejo, pa postavljamo pod vprašanje. Vse varnostne sisteme lahko na tak način porušimo in to je problematično. Kaj lahko storimo proti temu? Pa drugo vprašanje, ali so naši skladi dovolj fleksibilni? Še vedno imamo preveč ljudi, ki zapustijo šolanje. Zato imamo določena sredstva, res je, ampak če ugotovimo, da v določenih državah ni dovolj sredstev za eh, takšne projekte in da ni dovolj sodelovanja, potem ne moremo fleksibilno prilagoditi sredstev, da bi jih tukaj več izkoriščili izkoristili. Pa še tretjič. Tukaj povezujemo po eni strani proračunsko politiko, varčevanje in investicije. Ampak to je povezano, namreč brez dobre gospodarske situacije ne bomo mogli ulagati v nova delovna mesta. Zanima me, ali boste tudi komunikativno podprli takšno ravnotežje. Najlepša hvala. Gerolf Annemans, izvolite. Micro, micro. Mikrofon, prosim. Ok. Voorzitter, dank u wel om de zoveel. Najlepša hvala, predsedujoči. Vsake nekaj časa si ogledamo priporočila za posamezne države in makroekonomske razlike med državami. Morda je sedaj pravi čas, da ugotovimo, da je to pač napačen pristop. Če prihaja do neuravnotežji, potem to ni dobro evro smo postavili na piedestal in potem ugotavljamo, da vsi, vsi ukrepi, ki ne delujejo, so nekako napačni. Namreč eh, evrsko območje je neenakomerno in v Belgiji imamo težave, zato ker je Nemčija preveč konkurenčna. Seveda bi bilo nesmiselno, če bi eh, po eni strani Nemčija eh, ukrepala na tem področju, Belgija, ki pa ima veliko zadolžitev, pa preme samo nekaj majhnih priporočil in spremljanje. To ni smiselno, to mora biti poenoteno. Kaj točno je belgijska vlada storila v zadnjih letih in kakšne so predvsem makroekonomske posledice za Belgijo? Zanima me tudi, kaj boste storili glede eh, praktičnega pristopa pri brezposobnostih mladi v Belgiji. Hvala. Hvala, gospod Balas, izvolite. Hvala lepa. Skušamo odgovoriti na težave, ki jih imamo strukturno rastjo v gospodarskem območju. V Franciji je fleksibilnost trga dela vse večja, kar pomeni, da prihaja do reg reglementa dereglementacije trga, da prihaja do manjše zaposlenosti. Ne govorimo pa o tistih realnih problemih, naprimer, kaj se dogaja z vojaškimi izdatki v proračunu, kako se to odraža, potem, kaj se dogaja z demografijo. Pri nas na stotine tisoče novih oseb pride v Evropo vsako leto, potem vse niže stopne izobraženosti, tudi v Franciji je to velik problem. Neenakosti se posod po Evropi povečujejo, tudi mednarodni denarni sklad in OECD to podarjata potem je tu še stanovanska politika. Nimamo aktivne stanovanske politike. Ne omenjamo inovativnih industrij, naprimer na ekološkem področju. Vemo, da je to področje, kjer je zagotovljena rast v prihodnje. Na koncu pa bi rad povedal še nekaj. Se vam ne zdi, gospodje komisari, gospa komisarka, da bi morali spremeniti logiko, glede na to, da smo se toliko krat zmotili? Take... Najlepša hvala, jaz samo enega govorca še lahko sprejmem. Gospa Sander, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, gospoda komisarja. Gospodarska konjunktura danes je res bolj ugodna. Rast se zelo plašno vrača, čeprav je predvsej šipka, kot je rekel komisar Dobrovski, ta vrnitev k rasti pa ne vpliva na enak način na države v Evropski uniji. Obstaja različen vpliv tudi na posamezne kategorije brezposelnih. Obstaja vrsta oziroma kategorija brezposelnih, ki ne uživa ugodnosti te skromne rasti. Gre predvsem za dolgotrajno brezposelne osebe in ta trend je opazen posod po Evropi. Zato me zanima, kakšne pobude je komisija predvidela v ta namen, kakšna finančna sredstva bodo na voljo, če sprejmete kakšno pobudo v boju proti dolgotrajno brezposelnim. Predsednik Dombrovskis. Izvolite, gospod Dombrovskis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ja, poskušal bom odgovoriti na nekaj uh, sklopov vprašanj, ki smo jih slišali nekaj vprašanj je bilo namreč eh, podobnih. Prvič glede vprašanja, ki se nanaša na socialno unijo in socialno zaščito, o tem je govorilo nekaj poslancev. Kot sem že povedal, smo že letos eh, pripravili nekaj ukrepov glede krepitve socialne dimenzije evropskega semestra, vključno z tem, da bolje izkoristimo indikator, indikatorje za brezposobnost v Evropski uniji. S tem bomo tudi nadaljevali. Omenil sem tudi poročilo petih predsednikov, ki vključuje pobudo konvergence med državami članicami, pa tudi znotraj držav članic, da bi imeli tukaj enako kakovost storitev in enako mejo za socialno zaščito. To je popolnoma nova zamisel, o kateri še nismo govorili poprej. In eh, tukaj je pet predsednikov zelo jasnih. Glede tega poročila, tukaj se ne strinjam z vprašanjem, da sem ga pripravil jaz. Ne, to je pripravil predsednik komisije s predsednikom parlamenta in še tremi drugimi predsedniki, ki so skupaj pripravili poročilo. Torej ne gre za to, da bi bili mi proti vam. Ne, tukaj gre za skupno delo petih predsednikov inštitucij. več eh, ljudi je govorilo o brezposobnosti in eh, res je, to je eden izmed glavnih pomislekov, ki jih imamo, ena glavnih težav. Brezposobnost želimo zmanjšati s pomočjo gospodarske rasti in več delovnih mest, pa tudi z učinki eh, in ukrepi za izobraževanje, vseživljensko izobraževanje izboljšanje veščin, predvsem takšnih veščin, ki jih potrebujemo za vključitev na trg dela. Kar se tiče brezposobnosti mladih, sem že povedal, da je to ena izmed naših ključnih prioritet in eh, dejansko se osredotočamo na odpravo te težave. Pripričam pa sem, da bo Marjan povedala več o tem kasneje. Potem pa smo tudi slišali vprašanje o določenih državah v nasprotju z Nemčijo. Mislim, da tukaj ni nasprotja. Ko govorimo, da bi morali, eh, da morale države članice izkoristiti svojo fiskalno stanje za uspodbujanje konkurenčnosti. Mi imamo mejno vrednost 6 odstotkov BDP-ja, Če država članica presega to mejno vrednost, potem si ogledamo, kaj se dogaja na tem področju in zakaj je prišlo do eh, teh sprememb. Torej, naša priporočila za Nemčijo so vsekakor takšna, da vzpodbujajo naložbe in vzpodbujajo razvoj vseh sektorjev gospodarstva. In Nemčija to tudi počne, namreč eh, oznanili so nekaj različnih ukrepov v zadnjih mesecih v okviru novega svežnja za naložbe. 5 milijonov evrov naložb za regije in tako naprej, več eh, prispevkov tudi v investicijski načrt. Torej, Nemčija se dobro odziva in eh, pripravlja ukrepe. Tukaj se bom ustavil, najlepša hvala za to priložnost za izmenjavo mnen. Mislim, da je zelo dobro, da se pogovorimo. Najlepša hvala, se opravičujem. Namreč nisem videl uh, gospoda, to je Borjazanja, ki je bil na seznamu. Opravičujem se in uh, vam lahko dam besedo, če želite, ampak samo za eno minuto. Več ni mogoče. Če želite postaviti vprašanje, lahko torej to storite. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, hvala za to priložnost. Samo tehnično vprašanje, ki sem ga želel zastaviti. Namreč eh, statistike brezposelnosti, ki jih slišimo, so pomembne, ampak eh, organizacije, kot so Mednarodna organizacija dela in druge, govorijo o zaposlenih tudi o tistih, ki, ki delajo morda samo eno uro na teden. neka oseba, ki je eh, mađarske narodnosti, ampak dela v Združenem kraljestvu, bo obravnavana kot eh, mađar, ki je zaposlen in bo šteta v mađarsko statistiko. Torej, predlagam, da smo tukaj eh, predvsej previdni z statistikami. Hvala. Sedaj pa gospod Tajsel, izvolite. Najlepša hvala. Predsedujoči, slišali smo kar nekaj komentarjev glede tega, ali da se moramo posvetiti ljudem in sistemom. Upam, da sem pravilno razumela, ampak dejstvo je, da komisija služi državljanom Evrope. Ko govorimo o strukturnih reformah in o tem, da bi privabili več naložb v Evropo, potem je naš namen seveda samo to, da izboljšamo življenje ljudi in da jim ponudimo več možnosti za to, da najdejo dobro službo, boljše prihodke in večjo socialno varnost. To je vsekakor naš namen. Nekateri kolegi so govorili o ciljih, ki jih želimo doseči. Strinjam se s tem, ampak vseeno moramo upoštevati pravni okvir, ki je pred nami. Torej, ne moremo si zadati ciljev na področjih, kjer mi nimamo pristojnosti. Prav zato moramo sodelovati znotraj projekta Evropa 2020 in znotraj drugih upravnih projektov, tako da lahko uspodbujamo in spremljamo drug drugega. Res pa je, da Evropa ne more upravljati vsega. Veliko odločitev moramo sprejeti skupaj z državami članicami in to gotovo veste vsi. Še ena kritika, ki smo jo slišali, je bila, da imamo trenutno preveč pozornosti, ki jo posvečamo trajnostnemu aspektu socialnih sistemov. Predvsem, kar se tiče pokojnin in va, eh, zdravstvenih sistemov, ki smo jih omenili v priporočilih za posamezne države. Ko gre za primernost, eh, primerno kakovost in trajnost teh sistemov, potem moramo vedeti, da želijo predvsem države članice pripraviti trajnostne in vzdržne sisteme pokojnin. Pripravili smo analize, dolgoročne analize pokojninskih sistemov, zato so nas prosile države članice in to smo tudi storili. Zagotoviti moramo socialno varnost za sedaj, pa tudi za prihodnje generacije, ki morajo imeti enako raven varnosti. Prav zato potrebujemo trajnostni razvoj, ki bo zagotovil pokojninsko varnost sedaj in v prihodnosti. Pa še naslednje vprašanje, ki zadeva brezposelnost mladih in eh, njihovo omembo v priporočilih, pa tudi dolgotrajno brezposelnost. Morda se zdi, da smo se manj osredotočili na to, ampak temu ni tako. Predhodno financiranje jamstva za mlade smo povečali za 30 odstotkov. To se ni zgodilo še nikoli poprej. Kaj to pomeni? Vnaprej smo dali na voljo finančna sredstva za države članice, tako da lahko eh, začnemo z določenimi projekti kljub fiskalnim oviram. Države članice so s tem zelo zadovoljne. Parlament je tudi podprl to predhodno financiranje in temu se, zato se vam zahvaljujem. Ampak kot že rečeno, brezposelnost mladih je nekaj, kar je za nas zelo pomembno. Ob koncu tega leta bomo tudi eh, pregledali ukrepe v državah članicah glede brezposelnosti mladih. Leta 2016 pa bomo tudi ocenili to, ta inštrument jamstva za mlade. To je zelo pomembno. Prosim vas torej, da dobro sodelujete pri tej oceni, pa tudi, da nacionalni parlamenti sodelujejo pri oceni jamstva za mlade. Če namreč želimo pripraviti sredstva za odpravitev brezposobnosti mladih, moramo zagotoviti, da se dobro izkoriščajo finančna sredstva, ki jih že imamo in da se s temi sredstvi pripravi neka razlika, torej da so dosegli rezultate. Veliko kolegov je vprašalo tudi, kako je z dolgotrajno brezposelnomi. To je vsekakor eh, problematično vprašanje, ki pa je zelo trmasto in kar ustraja. Videli smo, da se stopnja brezposobnosti nasplošno znižuje in eh, seveda nismo ponosni na to, da je ta stopnja še vedno okrog 9 do 10 odstotkov. Vsak brezposobni je namreč ena brezposobna oseba preveč. Dro, dolgotrajna brezposobnost pa je kot že rečeno, nekaj, kar je težko odpraviti. Nasplošno se brezposelnost znižuje, dolgotrajna brezposelnost pa ustraja pri enaki stopnji oziroma se še celo zvišuje v nekaterih državah. Upam, bomo, da, upam, da bomo še pred poletnimi počitnicami pripravili sklad, ki bi obravnaval to vprašanje in da bi vzpodbudili države članice, da pripravijo posebne rešitve, ki bodo primerne samo za dolgotrajno brezposelne. Ti ljudje imajo ponavadi več težav, naprimer z otroškimi dodatki, z zdravstvenimi težavami, težavami z plačevanjem zdravstvenega zalovanja in tako naprej. Torej, potrebujemo individualne rešitve, ki bodo primerne posameznim ljudem. Pa še za konec bi se odvala kolegu, kolegu Tomasu Manu res je, potrebujemo reforme na trgu dela in pri politiki trga dela. Odpraviti moramo fragmentacijo trga dela in tako naprej. To smo povedali, ampak ne zato, da bi znižali socialno varnost. Ne, naš namen je, da bi omogočili dostop do trga dela za vse. Pripraviti želimo sistem, kjer bodo vsi enako zavarovani. Ne tako, da bodo nekateri dobro zavarovani, druge pa bomo potisnili ven. Želimo enake možnosti in priložnosti za vse. Vsi, tudi mladi, morajo imeti pravičen dostop do trga dela. Prekarno delo je morda dober prvi korak za vstop na trg dela, ampak ne želimo si, da bi ljudje ostali v takšni situaciji dalj časa. Namreč eh, negotovi pogoji dela niso dobri, prav zato želimo odpraviti to segmentacijo trga dela, in izboljšati situacijo za vse te skupine. A pa še en zadnji komentar. Kar se tiče Belgije in vprašanja gospoda Anemansa. Sama ne delam za Belgijo, ampak delam za Evropo. Želimo si, da bi se stopnja brezposelnosti znižala in bolj kot se zniža, boljše je. Predvsem brezposelnost mladih je tukaj pomembna. Mladim namreč želimo dati upanje, Ne želimo tukaj razprave o izgubljeni generaciji. Ne. Sredstva, ki jih imamo, bomo izkoristili in poskušali pripraviti usmerjeno politiko za ustvarjanje delovnih mest, tako da bomo dali več možnosti vsem, ki jih lahko izkoristijo tudi mladi. Hvala, sedaj pa gospod Moskovici. Nekoliko naključno je, da so vprašanja mojih francoskih kolegov ostala neodgovorjena, tako da moram sam odgovoriti na ta vprašanja. Najprej gospod Ljarik, komisija ni kot prednostno nalogo opredelila varčevanje. Mi se trenutno nahajamo v obdobju, kjer je prednostna naloga ta, da podpiramo okrevanje. To je rast in zaposlovanje torej. To je vezano na samo konjunkturo, ta usiljuje drugačno agendo tej komisiji kot prejšnji komisiji. Prejšnja komisija se je soočala neposredno s finančno krizo, morala je stabilizirati zadeve, rešiti evro. Mi smo sedaj v konjunkturi, ki je drugačna in zato je tudi agenda drugačna. Naša prednostna naloga je ta, rast za poslovanje. Ne želim biti predolg, ampak sami ste podali dva primera, kje ne ukrepamo in s tem v zvezi bi rad odgovoril. Ne strinjam se namreč z vašim stališčem najprej ne razmišljamo o profilu posameznih dr, eh, podjetij. Sam sem prišel kot komisar v države članice in tudi predstavil ta fiskalni načrt. Naš namen je, da multinacionalke prenehajo početi, kar počnajo, ko se izogibajo plačevanju davkov. Pravne službe jim omogočijo, da izigravajo nacionalno zakonodajo, ki so tudi kot veste, nacionalne zakonodaje polne raznih vrzeli in luken. Agresivno finančno načrtovanje in fiskalno načrtovanje sta potrebna in upam, da se glede tega v parlamentu soglasno strinjate. Namreč, kot posamezniki moramo prispevati, kot pravi primakljaja, kar je seveda zaželjeno, ampak podjetja se potem izogibajo, zato ker so izigravala mehanizme, ki so bili preveč nepregledni. Potem je pa tu še efektivno obdavčenje. Ne bo več podjetij, ki proizvajajo, ki ustvarjajo dobiček v Evropi in ki ne bodo plačevala davko oziroma ki ne bodo plačevala davko, kot bi jih morala. Plačati je treba davek tam, kjer se ustvarja dobiček. Junkerjev načrt je namenjen temu, da se pripravijo naložbe za prihodnje. Uh, ni pa to zdravilo za vse težave, ki jih imamo ta načrt. Infrastrukturni projekti so zelo pomembni, MSP-ji so zelo pomembni, velik del sredstev je namenjen MSP-jem. Gospa Dali je spraševala o drugih zadevah, predvsem o zmogljivostih. Imamo evro, imamo evropski proračun, o tem se pogovarjamo. Pomembno je, kako bomo te stvari uporabljali, ampak v poročilu petih predsednikov, no, o tem ne bom veliko govoril, kaj ti poročilo bo predstavljeno kasneje, ampak zdi se mi, da je to dobra zamisel in da bi se morali v nej pogovarjati. Gospod Balaš me je spraševal o različnih prednostnih nalogah. Na čem pravzaprav delamo? Na surovinah, to pa so nacionalni reformi načrti. Podajamo pripombe na podlagi reform, ki jih predvidevajo države članice. V primeru Francije smo delali na projektu francoske vlade, ki ga dobro poznate, tako kot tudi jaz. Danes sem se seveda umaknil iz francoske politike, ampak aktivno umaknil. Sicer pa si pridržujem imeti mnenje o teh zadevah tisto, kar počnemo, je, da upoštevamo reforme, ki so jih izbrale države, tudi francoska vlada, zato da se razrešijo te težave. Mi predlagamo, da se Francija drži začrtane smeri, ampak saj vsi to počnemo na nek način. Hvala lepa. Podpredsedniku Dombrovskesu in komisarjama gospod Tyson in gospodu Moskovicijem za to intenzivno in po mojem mnenju plodno izmenjavo mnen s parlamentom. V poročilu petih predsednikov je podan predlog, da se poglobi izmenjava mnen med parlamentom, komisijo in ostalimi institucijami o evropskem semestru. Potem je pa tu še tradicionalna zahteva parlamenta, ta se izpostavlja, potem je medinstitucionalni sporazum s komisijo o teh postopkih mi se že veselimo tega, da bomo lahko prispevali tudi k konkretnemu izvajanju semestra, da bomo sodelovali na tej poti, ki vodi v boljše, močnejše upravljanje znotraj ekonomske in monetarne unije. Naj podarim, da se soočamo z novo politično mešanico, ki jo komisija pripravlja. Ta politična mešanica že dosega prve rezultate, opažamo že prve znake rasti, vendar to ni dovolj, zato bomo morali na tem še delati, se pravi izvajanje Junkerjevega načrta, potem usklajevanje gospodarskih politik. V poročilu podpredsednika piše, da potrebujemo tudi prispevek socialnih odborov, vseh pet predsednikov, ki je pripravil to poročilo, se s tem strinjalo, predvideva se tudi avtomatična stabilizacija. Veliko bomo morali še razmišljati o tem, vendar se mi zdi, da je pomembno predvsem to, da imamo nekaj na voljo. Tudi o poročilu Beres bomo glasovali jutri. Delati moramo na tem, da bo upravljanje v ekonomski in monetarni uniji bolj učinkovito in močnejše. Hvala. Hvala lepa, da ste bili z nami. Naša seja se nadaljuje. Na dnevnem redu imamo še dve točki. Smo pa veseli, da smo lahko čas in tudi prostor namenili tej skupni seji. Borimo se za gospodarstvo, s tem se borimo tudi za delovna mesta, tako da je to pravo mesto, kjer lahko organiziramo tudi naslednje takšno srečanje. Dve minuti odmora, potem pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu.